glede zapisnika ni pripomb, torej je zapisnik kot tak odobren. 9. decembra 2008 je gospod Vitol Tomčak ponovno zaprosil za zaščito njegove parlamentarne imunitete in njegovih pravic. Parlament se je že dvakrat izrazil glede te teme in sicer aprila 2006 in februarja 2000 oziroma septembra 2008. Prosili smo tudi za mnenje odbor za pravne zadeve in sicer je predsedojoči odbora za pravne zadeve v imenu svojega odbora priporočil, da se zavrne zahtevo gospoda Tomčaka. Odbor za pravne zadeve je na